za okužbo. To je prav tako resno vprašanje, ki ga moramo hitro rešiti, zaščititi moramo tudi družbo celoti. Hvala. Hvala, gospod Kles. S tem je obrazložitev glasov konec. Zahvaljujem se vsem, ki ste spregovorili. Še posebej tistim, ki ste se držali časa za govor. To je pomenilo, da mi ni bilo treba nikogar prekinjati. Imamo e, stališča v zvezi z prvo obravnavo, slišali smo obrazložitve, zakaj je to bilo sprejeto, skupaj z komisijo, naslovi bodo navedeni v zapisniku in v času tretje, treh mesecev bo to na voljo v parlamentu. Ta rok začne teči danes. No, če smo tehnično natančni, od jutri 2. decembra 2011. Zapisnik včerajšnjega in današnjega zasedanja bo sprejet na naslednjem zasedanju v Strasburu. Če nihče nima nič proti, bom sporočila danes, ki smo jih sprejeli, sprejel oziroma poslal ustreznim eh, organom in naslovnikom. S tem je seja zaključena. Hvala. Thank you.